Vse vas pozdravljam. Pri obravnavi naslednje točke na dnevnem redu gre za osnutek priporočila s predlogom priporočila Evropskega parlamenta svetu o načinih za morebitno ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo. Gre za zelo zapleten in dolg naslov, za zelo pomemben projekt za Evropski parlament. To vprašanje je bilo že predmet številnih razprav, tudi razprav z uh, eh, polskim zunanjim ministrom. Predstavili smo svoje dvome glede regionalnih pobud sveta. Zanima nas učinkovita in prožna Evropska ustanova za demokracijo ki bo spodbujala demokratični razvoj in vsak dan znova ugotavljamo, kako zelo pomembno je, da imamo takšno ustanovo. Danes, nek, danes uh, imamo dan uh, predstavitev, z nami je bil prihodnji vodja delegacije eh, v Sudanu, pa tudi novi imenovani vodja delegacije v Demokratičnem republiki. Kongo in to sta recimo dve države, kjer bi lahko ta evropska ustanova igrala pomembno vlogo. Naš poročevalec pa je Aleksandr Graf Lambsdorf, ki je tukaj z mano in ki bo predsedoval temu delu seje, kajti moral vas bom zapustiti. Tukaj je tudi veliko poročevalcev v senci, pa tudi nekaj strokovnjakov, recimo namestnika polskega zunanjega ministra, gospoda Stanovskega prosim vas, da ste kratki in natančni, kajti nimamo ravno veliko časa, vendar pa mislim, da nas čaka zanimiva razprava. In predlagam, da kar začnemo. vodja oddelka eh, za demokracijo in pa za človekove pravice v službi Evropske unije za zunanje politično delovanje, pa bo kot prva dobila besedo. Hvala lepa. Eh, veseli me, da lahko govorim o tej temi, namreč eh, v našem južnem sosedstvu prihaja do velikih sprememb, pa tudi V vzhodnje evropskih državah eh, se zadeve spreminjajo in objavljeno je bilo sporočilo eh, glede na spreminjajoče se eh, sosedstvo. Evropska ustanova za demokracijo bi morala pomagati demokratičnemu razvoju v sosednjih državah in to je eden izmed najbolj naprednih projektov. Svet za zunanje zadeve je podprl to ustanovo že v svojih zaključkih iz junija in sicer 12, 20. junija. Pretekli teden, 1. decembra, pa je Svet za zunanje zadeve podprl Evropsko ustanovo za demokracijo in eh, pozval je, da bi bila ta ustanovljena kar se da hitro. Države članice trenutno razpravljajo o deklaraciji, ki bo vsebovala temelje za Evropsko ustanovo za demokracijo. Glavne elemente predloga je že obravnavala, eh, so že obravnavale službe eh, komisije, eh, parlamenta, še prav posebej odbori AFET, DV in pa pododbori odbora AFET. Tukaj gre za sodelovanje s civilno družbo, za človekove pravice in tako naprej. Naš eh, glavni cilj je bil že od samega začetka, da razvijemo instrument, ki bo imel jasno dodano vrednost in ki bo dopolnjeval obstoječe instrumente in pa politike. Še prav posebej tukaj govorim o evropski sosedski politiki. Novembra 2001 pa je svet podal tudi zaključke glede podpore demokracije. Glavna načela so sledeča. Evropska stanova za demokracijo se bo v prvi vrsti osredotočala na eh, sosedstvo Evropske unije, vendar pa ni izključena možnost, da bi ta ustanova v prihodnosti zagotovila tudi odziv na eh, politične izzive v drugih eh, geografskih območjih. Ta ustanova bo imela zelo jasno določen mandat. Zagotavljala bo podpora za nastojoč, podporo za nastajajoča gibanja, kot recimo gibanje mladih, pa tudi za druge politične in socialne akterje, ki eh, so dejavni eh, v času političnih sprememb. Torej gre predvsem za to, da vzpostavimo demokratični eh, proces. Eh, v eh, času političnih sprememb. In tukaj lahko ustanova poskrbi za dejanske spremembe v primerjavi z obstoječimi instrumenti. Ta ustanova bi morala delovati kot zasebna neprofitna organizacija, svoje odločitve bi morala sprejemati neodvisno, tudi eh, ko gre za odločitve o eh, financiranju. Ta ustanova naj bi bila podaljšek eh, držav članic in pa Evropske unije. Odločitve bi morali sprejeti hitro in pa na prožen način in to je ključnega pomena. To je tudi ključni element te Evropske eh, ustanove za demokracijo. In eh, na ta način želimo uh, zapolniti vrzel, ki obstaja v obstoječih instrumentih. In eh, tukaj bo tudi glavna dodana vrednost Evropske ustanove za demokracijo. Inštitucije Evropske unije, še prav posebej Evropski parlament, eh, bodo vključene v upravni odbor eh, Evropske ustanove za demokracijo, ki bo nadzoroval delo te ustanove. Ta ustanova bi morala sodelovati z drugimi pomembnimi partnerji, kot recimo z političnimi organizacijami, z organizacijami civilne družbe. Na ta način bi namreč radi zagotovili doslednost. Poleg tega, pa bi radi zagotovili tudi izmenjavo izkušenj eh, in se izognili podvojevanju. Evropska ustanova za demokracijo eh, bo sama vzpostavila svojo finančno in pa eh, pogodbeno vlogo, vendar pa bomo poskrbeli za to, da bo zagotovljeno pravo ravnotežje med dobrim finančnim upravljanjem, prevzemom odgovornosti na eni strani in pa učinkovitostjo in hitro zagotovitvijo sredstev na drugi strani. Kar zadeva evropska sredstva, je situacija zelo rasna. Eh, spoštovana eh, bodo evropska finančna pravila. Pričakujemo, da bodo Evropsko stanovo za demokracijo najprej financirali prispevki eh, držav članic Evropske unije in pa prispevki iz sklada, skladov Evropske unije. Države članice se morajo zadiniti glede ciljev, glede mandata te ustanove in glede uh, Eh, glavnih eh, načel delovanja. O drugih tehničnih podrobnostih pa se bomo dogovorili kasneje in sicer s pomočjo delovne skupine, ki bo vzpostavljena v bližnji prihodnosti in mislimo, da bi moral biti Evropski parlament vključen v to delovno skupino. Veselim se že vaših odzivov, vaših komentarjev, vaših pobud in zelo me veseli, da vam lahko povem, da se nam bo gospod Popovski eh, pridružil okoli 12. in prepričana sem, da bo z veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Najlepša hvala, Edica, zelo strnjeno in kratko predstavitev. Sedaj pa gospod Stanovški, namestnik eh, zunanjega ministra Polske, prosim za vašo predstavitev. Najlepša hvala, hvala za povabilo in hvala za priložnost, da lahko razpravljamo o demokraciji in podpori demokraciji in o ideji Evropske ustanove za demokracijo. Ko razmišljamo o Evropi na polskem, Evropo razumemo kot vir demokracije. Evropa je mesto, kjer je bila demokracija pravzaprav ustanovljena. Je tako rekoč zibelka demokracije in ni torej eh, boljšega prostora za razpravo o podpori demokraciji, kot je Evropski parlament. Najbolje je, da iščemo soglasje znotraj Evropske unije. V tem času eh, Evropskemu svetu predseduje Poljska in zavedamo se, da potrebujemo inovativne rešitve in tudi inovativna orodja. In sicer, tako ko takrat, ko govorimo o gospodarskih vprašanjih, pa tudi, ko govorimo o zunanjih odnosih z sosednjimi državami in pa z bolj oddaljenimi državami po svetu. Ideja Evropske ustanove za demokracijo je bila predmet razprave eh, že preteklih šest mesecev. Veliko je bilo komentarjev, eh, slišali smo, da obstaja velika podpora, dobili smo veliko predlogov eh, za strani držav članic, pa tudi evropske inštitucije so razpravljale o tem, kako na najboljši možni način zagotoviti, da bo ta ustanova zares zagotovila dodano vrednost. Ključna naloga Evropske ustanove za demokracijo je, da zagotovi dodano vrednost v odnosih z tistimi državami, ki se borijo za demokracijo in tudi organizacijami, ne le državami. Ta ustanova naj bi pomagala tistim, ki eh, si želijo več priložnosti za vzpostavitev demokracije. Ko govorimo o Evropski stanovi za demokracijo se osredotočamo predvsem na Severno Afriko in pa na arabsko pomlad. Vendar eh, pa mi je v veliko čas, da sem tukaj skupaj z Vladom Vjaličko. Je moj prijatelj, sodelovala sva v Belorusiji eh, približno 20 let. Poleg tega sem sva skrbela za vzpostavitev demokracije eh, na Polskem in v Belorusiji in za sodelovanje med eh, demokrati v obeh državah. Demokracijo potrebujemo na različnih koncih sveta, recimo tudi v Burmi. Zagotovo to ne bo prvo mesto, kjer eh, bo demokracija vzpostavljena, ampak mislim, da tudi tam obstajajo možnosti za vzpostavitev demokracije. V teku predsedstva smo na polskem eh, razmišljali o vzpostavitvi Evropske ustanove za demokracijo in pri tem smo bili kar se da proevropski. Želimo vključiti torej tako države članice, kakor tudi evropske inštitucije in nobenega dvoma ni, da bo Evropski parlament pri tem igral prav posebno vlogo, ravno tako pa tudi služba za zunanje politično delovanje. In uh, obe ustanovi sta ključnega pomena, oziroma obe inštituciji sta ključnega pomena za uspeh tega instrumenta. Ta instrument mora delovati hitro, učinkovito, biti mora prožen in pomagati mora vzpostaviti pluralizem in pa uspodbuditi razpravo v državah, v družbah, kjer ni svobode in kjer ni pluralizma. zelo pomembno je bilo, ko smo razpravljali o učinkovitosti pomoči eh, in o vlogi evra. Eh, tukaj gre za nove države donatorke, kot so Kitajska, Indija, Brazilija, govorim torej o državah BRIC. Zastaviti si moramo vprašanje, kakšna bo pravzaprav naša vloga pri prevzemu odgovornosti za sodelovanje z državami v našem sosedstvu, pa tudi povsod po svetu. Zagotoviti moramo, da nam bodo temeljne človekove pravice skupne. Na ta način bi lahko zagotovili podporo tistim političnim gibanjem, tistim akterjem, ki podpirajo idejo pluralizma in pa demokracije in ki so pripravljeni sodelovati, ki so pripravljeni vzpostaviti demokratičen sistem, ki so pripravljeni sprejeti demokratične odločitve in Zaradi tega podpiramo idejo Evropske ustanove za demokracijo. Zato tudi verjamemo, da bi to morala biti skupna pobuda držav članic in pa evropskih inštitucij. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa, minister. Hvala lepa, da ste povdarili tudi vlogo Evropskega parlamenta in upam, da bo tudi vidno. Uh, da lahko demokratično izvoljeni Evropski parlament eh, odigra vlogo v skupnem interesu. Sedaj pa prosim gospoda Vialička, ki ste ga že omenili. On je predsednik eh, Evropskega konzorcija Euro Belarus. Prosim, beseda je vaša. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Uh, najprej uh, bi se rad zahvalil za povabilo na to srečanje, ko govorimo o Evropske ustanovi za demokracijo. Začel bi tako, da bi vam podal kontekst a, o Belorusiji. Rad bi vam povedal, kar, kaj se tam dogaja na političnem in socialnem področju, kajti Belorusija se pogosto omenja kot test, kot vprašanje, kaj bi lahko storili za to, da bi podprli civilno družbo in demokracijo, kajti tam številne stvari ne delujejo na pravilni način ko razmišljamo o Evropski ustanovi za demokracijo, je treba povedati, da je nestabilna liberalizacija propadla in sicer za dogodke 19. decembra in pa s kasnejšimi dogodki. In sedaj lahko položaj opišemo kot eh, hladna državljanska vojna, kajti družba je izredno razdeljena. Drugič, obstaja zelo pomemben trend omejevanja eh, človekovih pravic in pa svoboščin. Kajti sprejeti so bili novi zakoni o javnem združevanju in pa uporabi mednarodnega financiranja. To je uneslo veliko omejitev in številni običajni koraki, ki bi jih državljani morali storiti za to, da bi omogočali demokratične mehanizme, so sedaj uh, ocenjeni kot kaznivo dejanje. In tretja točka vsi neodvisni akteri v Belorusiji, vključno z političnimi akteri, pa tudi posamezniki, naprimer pisatelji, filozofi, avtori spletnih dnevnikov. Vse te ljudi je treba razumeti kot civilno družbo v Belorusiji, Belorusi, kajti družba je zelo razdrobljena. In vse, kar je zelo razdrobljeno, bi lahko opredelili kot civilno družbo. Po drugi strani pa je treba jasno razumeti, da ima uh, civilna družba le omejen dostop do družbe in to je realnost, s katero se soočamo. Potem je tu še ena šipka točka in to je pomankanje komunikacije in usklajevanja med eh, delami neodvisne sile, med obema deloma, med političnimi akteri in pa med eh, predstavniki civilne družbe. Pomanka sodelovanje in pa prihaja do nesporazumov. Uh, Seveda obstajajo poskusi, da bi ukrepili eh, zaupanje, medsebojno zaupanje, vendar je treba še veliko postoriti. Potem pa je tu še ena točka, ki se nanaša na financiranje. Zgolj mednarodno financiranje je vir dohodkov za civilno družbo. Notranjih virov, ki bi jih lahko uporabili za to, ni. Evropsko financiranje je bilo razširjeno, znatno razširjeno v preteklih letih ampak zgolj majhen del tega se lahko uporablja za demokratizacijo. Tukaj imamo naprimer NSALA, ampak zato je potrebna registracija in pa odobritev, potrebna je tudi odobritev oblasti. Potem je tukaj še omejeno financiranje se strani IDHR. Kaj pa je pozitiven razvoj zadnjih let? Inicijativa vzhodnega partnerstva. To je vneslo novo dinamiko v civilno družbo. To pa je ukrepilo tudi prepričanje, da je možno nekaj spremeniti in to je ustvarilo tudi priložnost, da so se ustvarili odnose z evropskimi institucijami, vsaj na podlagi foruma za civilno družbo. Torej, iz tega vidika, kaj nam je všeč na zamisli o Evropske ustanovi za demokracijo? Ideja je, da bi se ta eh, ustanova osredotočala na vprašanje demokratizacije. Lokalni akterji počnu isto stvar, ampak eh, to je vprašanje od eh, spodaj na vzgor. Pred kratkim je bil ustanovljen instrument za civilno družbo, ampak ta se bo ukvarjala bolj z političnimi vprašanji. Potrebujemo pa eh, podporo demokraciji v širšem smislu. Evropska ustanova za demokracijo ima potencial, da podpira inovacije. Toda ne samo standardne rešitve. Država kot je moja potrebuje inovativne rešitve, kajti standardne rešitve enostavno ne delujejo, vsaj v tej predemokratični fazi. In Evropska ustanova za demokracijo lahko to sproži. Naslednja stvar. Evropska ustanova mora delovati hitro in neodvisno od eh, birokratskih mm, procesov odločanja. In od Evropske ustanova za demokracijo pričakujemo tudi to, da bo učinkovito ciljala na eh, akterje. Pričakujemo tudi dodatno vrednost eh, te ustanove v primerjavi z drugimi mehanizmi Evropske unije, ampak lahko se z njimi dopolnjuje. Evropska ustanova se bolj osredotoča na notranje akterje. Kajti, če mo, samo če bomo okrepili lokalne akterje, bo to lahko prineslo spremembe. Sedaj ne govorim o specifičnih um, akterjih, ampak nasplošno govorim o tistih, ki se borijo za demokracijo. S kakšnimi izzivi se sedaj soočamo? Kakšni izzivi so pred Evropsko ustanovo? potrebno je več financiranja za demokratizacijo, ampak več financiranja ne pomeni hkrati več demokratizacije. Vprašanje je, kako bi lahko dosegli napredek. In to je verjetno največji izziv. Drugič, Ko govorimo o tem, da je treba podpreti demokratične sile, se je treba vprašati, kdo so te demokratične sile, kako na jih na pravilen način identificiramo in kakšno podporo v resnici potrebujejo. In postavlja se tudi vprašanje, kako bi lahko organizirali pomoč, da bi okrepili demokratične akterje v državi. In še en veliki ziv. Mislim, da je bilo zelo jasno v zadnjih letih, ko so se pojavili primeri, kot je naprimer primer Bijeljacki, postavilo se je vprašanje dileme preglednost ali varnost. Zelo nas zanima to, da bi zaščitili akterje, ki bi lahko uporabljali sredstva ustanove v prihodnje. Na žalost je prišlo do primerov, ko ne moremo biti pripričani glede njihove varnosti. Za Evropo so samoumevni uh, določeni standardi, ampak takšni bi si jih želeli tudi v Belorusiji. Ampak žal je tako, da uh, akteri borci za uh, demokracijo zaidejo v težave in ne moremo zagotoviti njihove varnosti. Uh, Če pa govorimo o predlogih, ki bi bili lahko pomembni in uh, veliko pomoč iz našega vidika, lahko omenim štiri. Prva stvar je, da bi uvedli načela strukturnega dialoga in pa da bi ustvarili sistem usklajevanja z lokalnimi agenti na vseh ravneh. Od preliminarnih raziskav, pa vse do tega, ko določamo namene programa. To bi vključovalo tudi izvajanje in ovrednotenje. Ustanova bi bila bolj ciljno usmerjena in močnejša, če bi ta komunikacija potekala na urejen način in tako ti a, lokalni akteri ne bi bili videni samo kot prejemniki sredstev. Drugič, pomembno je opredeliti merila, v skladu s katerimi bi izbrali akterje, kateri bi podprli. Treba pa je tudi opredeliti situacije, kdaj je takšna pomoč potrebna. In pomoč ne bi smela spodbujati razcepitve demokratičnih akterjev in tudi ne bi smela sprožati tekmovanja med eh, lokalnimi akterji. Temu se je treba nujno izogniti. Takšni primeri so se dogajali v okviru eh, razvoja vzhodnega partnerstva, pa ne zaradi pobude, ampak je bil pač to del dinamike. V Belarusiji je velik razkol med političnimi akteri in pa med civilno družbo. V Armeniji pa je prišlo do dejanskega tekmovanja, do konkurence med različnimi deli civilne družbe za pomoč. Tretjič, nanašam se na idejo, ki je bila predstavljena v Friday Policy Brief. Eh, tukaj je šlo za zamisel treh stebrov, treh programov znotraj ustanove. In sicer naj bi šlo tukaj za pretranzicijske, tranzicijske in posttranzicijske države. Morda bi lahko cilje oblikovali tako, da bi bili bolj ciljno usmerjeni in da bi se bolj osredotočili na določeno obdobje. In tako bi od teh programov več imeli. In z mojega vidika še zadnja točka, to je ideja, da bi vključili ključne demokratične predstavnike podprtih držav v arhitekturo oziroma v stroj Evropske ustanove za demokracijo. To bi pomenilo, da bi se ti ljudje odeležili posvetovanj ali pa eh, bi bili lahko svetovalci ali pa bi se lahko vključili v določene odbore, ne vem, morda v skupino za odziv, skupino za program ali kakorkoli drugače. Pomembno pa je, da se vključijo v ustroj Evropske ustanova za demokracijo. Hvala lepa. Hvala lepa za težavno vprašanje, ki ste nam jih postavili, pa hvala lepa tudi za vaše predloge. Nasplošno tudi hvala lepa v imenu, v imenu Evropskega parlamenta. Žaklin Hale iz Inštituta za odprto družbo bi sedaj prosil, da poda svoje komentarje. Potem pa bo dobil besedo graf Lambsdorff. Izvolite. Uh, hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa poslankam in poslancem za to priložnost. Nekatere stvari, ki sem jih želela povedati, ste že izrazili pred menoj. Poskušala bom biti kratka. Govorila bom v imenu ustanove, ki ima za seboj 30 let izkušenj pri krepitvi civilne družbe v številnih državah. Specializirali smo se na to, da se osredotočamo na lokalne organizacije, ki jih želimo vključiti v demokratične procese. Izhodična točka, ko si pogledamo EED, je to, da smo razmislili o tem, kaj je dodatna vrednost in številni predgovorniki so o tem že spregovorili. Dejstvo je, da obstajajo številni eh, instrumenti za podporo demokraciji in vprašanje je, kako lahko učinkovito pomagajo. Naša ustanova podpira Evropska ustanova za demokracijo. Kajti to je priložnost, da bi podpora Evropske unije postala bolj prožna in da bi bila bolj prilagojena lokalnim akterjem, ki si prizadevajo za civilno družbo rada bi se osredotočila na pet načel, ki bi jih, po mojem, Evropska ustanova lahko uresničevala. Prvič, treba se je odzivati na lokalne potrebe. To je pristop od spodaj na vzgor. In pogosto to pogrešamo v obstoječi pomoči Evropske unije. Je pa to izredno pomembno. Zlasti imam v mislih Bližnji vzhod in pa Afriko, kajti postavljajo se legitimna vprašanja Namreč uh, lokalni akteri so zelo občutljivi glede zunanje pomoči. Ne samo kar se tiče vladnih sil, ampak to uh, izvira tudi iz eh, predstavnikov civilne družbe. Kajti v nekaterih primerjih Evropska unija ni podprla pravih akterjev. Toda, torej, Evropska podpora ne sme iti na stroške legitimnosti lokalnih oblasti. V praktičnem smislu mora Evropska ustanova najti ravnotežje med tem, da je strateška in pa med tem, da prisluhne za mislim na terenu. Naprimer, bi lahko bila Evropska ustanova bolj učinkovita. In sicer na ta način, da meril ne bi določali birokrati v Bruslju, ampak da bi se bolj približali eh, lokalnim potrebam. Drugič. Treba je podpreti celo vrsto akterjev, ki si prizadevajo za politične spremembe. V preteklosti so bili ti glasovi bolj odzunaj. V mislih imam naprimer um, sindikate, avtorje spletnih dnevnikov. Treba je torej pri ustroju nove ustanove misliti tudi na eh, te posamične akterje, torej mlade, eh, pisatelje, avtore spletnih dnevnikov, sindikate. In to so skupine, ki ta hip ne uživajo sredstev iz obstoječih instrumentov. Torej, podpora Evropske ustanove bi, bilo, bi bila lahko takšna, da bi ponudili štipendije disidentom, da bi prišli študirati v Evropo treba bi bilo podpreti tudi medije in pa diasporo, pa tudi možganske truste, ki so povezani z njimi. Evropska ustanova bi morala biti nepristranska, kajti cilj je, da se podprajo demokratični procesi in pa kultura, ne pa, da se podprajo tisti, ki bodo verjetno zmagali. Treba se je izogibati ideološkim razprtijam treba, eh, oziroma ustanova bi morala biti nediskriminatorna pri svoji podpori. Če je Evropska unija v zadnjih mesecih eh, podprla določeno eh, stranko v Egiptu, potem pa je ljudstvo tam zavrnilo to stranko, potem bi bila to enostavno katastrofa. Treba je uvesti varovalke v, v organizacijski ustroj ustanove, naprimer morda odbor oziroma gremi guvernerjev, ki bi rotiral In na ta način bi se lahko izogibali konfliktu interesov. Konfliktu interesov. Eh, glede tega, katere projekte bi bilo treba podpreti. Naslednja točka. Treba je upoštevati tudi tranzicijski kontekst. To pomeni, to, da morajo v ustanovi delati tisti ljudje, ki poznajo regijo, zaradi tega, da bodo našli prave odgovore. Že prejšnji govorniki so omenjali tri stebre različnih faz tranzicije. Ali je položaj takšen, kakor je to naprimer v Belorusiji ali pa v Gruziji, ali je to postkonfliktna situacija kot naprimer Libija. Torej, treba je določiti, kakšno intervencijo potrebuje določena država. Predgovorniki so tudi eh, omenjali prožnost, inovativnost, eh, sprejemanje tvegan. In to so stvari, ki jih ta hip za obstoječe instrumente ne moremo navesti. Želeli bi si, da bi bila evropska ustanova eh, nekaj, k čemor bi posegli takoj. To bi, bi, to bi bila ustanova, ki bi ukrepala takoj, ne pa kot eh, zadnja rešilna bilka. Oblikovati bi morali partnerstva eh, in ustanova bi morala sodelovati z drugimi instrumenti Evropske unije. Evropska ustanova za demokracijo bi lahko dopolnjevala druge institucije za podporo demokracije. Če želi biti Evropska ustanova za demokracijo verodostojna, mora podpirati druge. In aktivisti bodo morali imeti občutek, da je Evropska ustanova za demokracijo povezana z Evropsko unijo, da pa je Evropska unija ne nadzira. To je pomembno, kaj ti Torej, toliko z moje strani, gospod predsedojoči, in veselim se razprave. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj pa Institut Miracle. In če so vsa merila izpolnjena, seveda pa moramo imeti eh, visoke ambicije, potem pa bomo videli, kakšna bo realnost. Sedaj bi predal predsedovanje in besedo gospodu Lamsdorfu. On je poročevalec tega odbora. Prosim ga za njegovo predstavitev. Potem pa bodo dobili besedo še drugi člani tega odbora in pa nekdani predsednik Evropskega parlamenta. Upam, da je pred nami konstruktivna razprava. Polsko in dansko predsedstvo bosta prevzela oziroma vključila vsa naša priporočila. In to Evropsko ustanovo za demokracijo bomo lahko podprli kot zelo pomemben instrument, ne samo za druge države, ampak tudi za Evropsko unijo sama. Samo. Hvala lepa, gospod Lambsdorff. Um, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se vsem gostom, ki so danes prišli. Pomembno je slišati tudi glasove tistih, ki delajo na terenu in pa glasove tistih, ki jih želimo podpreti za instrumente, ki jih imamo in pa za instrumentom Evropske ustanova za demokracijo. Opredeliti moramo stvari, eh, tako da bomo lahko bolje delali v prihodnje. Torej, hvala lepa vsem gostom. Rad bi se zahvalil tudi poročevalcem v Senci za njihove prispevke tekom zelo konstruktivnega pristopa. Rad bi se zahvalil tudi kolegom iz odbora za ženske zadeve in pa iz odbora za razvoj, ki so podali svoje prispevke in pa ki so podali nekaj predlogov, o katerih bomo še naprej razmišljali. Svoje pripombe bi rad strukturiral v tri dele. Prvi del se bo nanašal na to, zakaj se sploh pogovarjamo o Evropski ustanovi za demokracijo. Druga točka, uvedel bom ključne točke svojega oznotka preporočila. In tretja točka, nakratko bom spregovoril o ulogi Evropskega parlamenta v prihodnem razvoju in pa pri oblikovanju Evropske ustanove za demokracijo. Naj vas spomnim, zakaj o tem govorimo. Govorili smo o tem, da Evropska unija ni dovolj pripravljena za to, da bi podprla akterje, ki si prizadevajo za demokratične spremembe. In sicer smo to videli uh, v uh, arabski pomladi. To je bila samo diplomatska, diplomatska pripomba, kajti prišlo je do določenih frustracij glede tega, kako sposobne so naše institucije in pa naši instrumenti, da bi se odzvali na spremembe v uh, eh, državah uh, arabske pomladi. Sedaj je priložnost za to razpravo in pa sedaj imamo možnost, da uvedemo nekaj novega in pa v nekaterih vidikih, eh, vidikih nekaj nekonvencionalnega. Tako pa bomo lahko ukrepili tudi svojo verodostojnost v očih tistih, ki se borijo za demokracijo. Kajti eh, danes obstajajo določene umitve. Seveda razpravljamo o Evropske ustanove za demokracijo, zato ker želimo vesti instrument, ki bi bil hitrejši in prožnejši. Želimo ustanovo, ki je manj eh, birokratična in eh, enostavnejša v svojih postopkih. Naj jasno povdarim, ne gre za to, da bi podvajali ali pa nadomeščali delo, ki ga upravljajo drugi instrumenti. Um, zlasti IDHR. Gre za to, da dopolnimo njihovo delo in pa da sodelujemo in se uskladujemo. IIDHR je v očeh parlamenta upravil izredno dobro delo v zadnjih letih. To je instrument, ki nam je izredno pri srcu in še naprej ga bomo podpirali. To, da IIDHR ima omajen mandat in pa dolgotrajne postopke in to je vplivalo njegovo možnost za eh, delovanje. Reforme so sicer eh, zelo uh, dobre in jih pozdravljamo, pa vendarle je IIDHR nekaj drugega kot Evropska ustanova. S tem novim instrumentom Evropsko ustanovo želimo doseči tiste, ki jih do sedaj nismo mogli doseči. In to je dodana vrednost eh, za naše prizadevanje za demokracijo. In eh, predgovorniki so jasno povedali, da za to obstaja tudi potreba. Kaj so ključne točke v priporočilu? Splošna načela za ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo so to, da eh, se bo ta instrument dopolnjeval z drugimi instrumenti. To bo eh, specifično za eh, pomoč, bo od spoda in od zgor prožna, učinkovita in eh, dosegli bomo lokalne akterje. In obstajala bo tudi možnost, da hitro spremenimo programe. Tukaj bo tudi možnost donacij. Ustanova bo posedovala znanje oziroma generalni sekretarjat bo posedoval znanje. Eh, ustanova pa bo sodelovala tudi z Evropsko službo za zunanje zadeve. Pomembno je, da zaradi tega Evropska ustanova za demokracijo ima svoj sedež v Bruslu. Ustanova bo dajala neposredne donacije in pa bo namenjala ponovna financiranja ustanovam in pa eh, nevladnim organizacijam. Treba bo sestaviti seznam eh, potencijalnih prejemnikov, vključujoč politične stranke, gibanje na terenu, neregistrirane nevladne organizacije, disidente, avtorje spletnih dnevnikov in tako naprej. Torej, eh, to bo široka paleta akterjev. Treba je ustvariti mehanizem za podeljevanje eh, donacij. Zahtev za sofinanciranje ne bo. To je, naprimer, predpogoj za to, da ste upravičeni za sredstva drugot, ampak tega tukaj ne bo. Uh, upam, da bo možno ustanoviti Evropsko ustanova za demokracijo kot hibridno strukturo. To bo torej ustanova, ki bo našla ravnotežje, kar se tiče odgovornosti in avtonomije. Mislim, da je to ključnega pomena. In na ta način se bo ustanova lahko bolj osredotočila na bistvene stvari za razliko od obstoječih instrumentov. Naj na hitro ob zaključku povem še nekaj o vlogi Evropskega parlamenta. Ravno kar sem opisal ravnotežje. In to ravnotežje lahko dosežemo, če bo vključen Evropski parlament evropski pristevek k prispevku evropske ustanove bi moral biti zagotovljen. In to je parlament jasno povedal in sicer posem skladno s finančnimi pravili in pa za nadzorom Evropske unije. Poleg tega bi moral Evropski parlament imeti širok politični pregled nad dejavnostmi Evropske ustanove za demokracijo. To sem dejal že prej v drugem kontekstu, pa ne iz institucionalnih razlogov, ampak zaradi dejstva, da sedijo v Evropskem parlamentu demokratično izvoljeni predstavniki, ki vedo, zakaj gre pred demokracijo. Če bomo torej vključili predstavnike Evropskega parlamenta v odbor, bomo na ta način zagotovili politično ravnotežje. Evropski parlament bo podal svoj prispevek in bo lahko tudi so določal politične in strateške smernice za delovanje Evropske ustanove za demokracijo. Verjamem tudi, da sta vključitev in sodelovanje Evropskega parlamenta nekaj, kar bo prispevalo k legitimnosti in verodostojnosti. Vesel sem, da je Evropska služba za zunanje delovanje dejala, da bo Evropski parlament del delovne skupine, ki jo ustanavlja Evropski svet, kar izhaja iz sklepov sveta iz ponedeljka. Upam, da bo ta javna predstavitev dala jasen signal, da se želi Evropski parlament eh, konstruktivno vključiti v prihodnjo razpravo o Evropske ustanovi za demokracijo. To pa je seveda tudi cilj tega, da smo zapisali to priporočilo. Hvala lepa. Sedaj pa predajam besedo poročevalcem v senci. Za posamezne politične skupine vsak ima dve minuti, tako so mi rekli prvi nadomešča kolega iz Evropske ljudske stranke, ki ne more biti navzoč in prvi bo govoril Hans Gert Pödering. Hvala, gospod predsedujoči. E, nadomeščam gospoda Ifi, to sem ravno zvedel zdaj iz vaših ust, tako in tako sem hotel govoriti v tej razpravi, ne vem, ali bom povedal isto, kot bi povedala gospa Saifi. Zdi se mi, da je stvar že kar precej napredovala eh, nočem se izreči proti projektu, ampak imam nekaj vprašanj. Seveda se vsi eh, zauzemamo za spodbujanje demokracije in če so tu med nami prijatelji iz bilo Rusije ali slišali smo tudi o arabskem razvoju, eh, bil sem v vseh teh državah večkrat tudi v Belorusiji, seveda smo za podporo demokraciji, to je povsem jasno. Vedno pa se moramo vprašati, ali imamo na voljo pravilne instrumente in graf Lambstov, če ste rekli, da je ta evropski eh, instrument za demokracijo in človekove pravice se obnesel, potem se sprašujem, zakaj temu instrumentu ne dodelimo tudi novih nalog, ki naj bi jih sedaj prevzela ta Evropska ustanova za demokracijo. Tu spostavljamo novo strukturo, ki je očitno medvladna struktura in zdi se mi, da države članice EU bodo vplačevale denar prispevke v ta, to ustanovo. In potem se spet postavlja vprašanje, kdo prispeva koliko in s tem je povezan tudi nadzor. Z veseljem sem slišal, da je grof, grof Lambsdorff rekel, da naj bi Evropski parlament izvajal nadzor. Torej, da je treba to nadzirati, o tem ne more biti nobenega dvoma. Potem vprašanje, kdo je prejemnik eh, denarjev, denarja seveda morajo to biti v prvi vrsti lokalni akteri, civilne družbe v državah. Vendar tudi priporočam in to pravim tudi kot predsednik eh, fundacije Konrad Adenauer v Nemčiji. Torej, veliko je takih fundacij v Nemčiji in ravno kar smo slišali že poročilo o tem, ki imajo veliko izkušenj v teh državah. torej in ne moremo jih izključiti iz eh, dela tega ustanove. Tega tudi niste storili, ampak ne smemo jih izključiti. Zato je del, eh, je naša naloga v parlamentu, da poskrbimo za ustrezno konkretizacijo. Moje priporočilo je, in to je zadnji stavek, torej kar zadeva pogoje in načela Evropske ustanove za demokracijo. Torej načela in pogoje Na to moramo vplivati mi kot parlament in zato mm, vas želim tudi spodbuditi. Hvala, gospod Pötering, hvala tudi za to, da me opogumljate. To eh, bomo storili. Naslednja na vrsti kolegica Veronik de Kajzer za socialne demokrate. Ona ne nadomeča nikogar, temveč je sama poročevalka v senci. Ne, res je, jaz ne zastopam nikogar drugega. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod eh, poročevalec. Tudi eh, moja politična skupina podpira ta nov Eh, instrument oziroma kakorkoli to že imenujemo, da razvijemo nek bolj fleksibilen pristop za podporo, podporo organizacijam, ki nastajajo na novo v državah na prehodu v demokracijo. Sicer smo imeli že veliko instrumentov in programov, vendar so uh, ti imeli določene pomankljivosti. In strinjam se tudi s eh, pomisleki in pridržki drugih kolegov, eh, predvsem gospoda Pöteringa, da bi lahko prišlo do podvajanja del in da je treba povsem natančno opredeliti to, za kar uh, si prizadevamo. Gre predvsem za tri področja, ki jih želim navesti in tudi drugi so jih že omenili. Najprej gre za evropska sredstva in za izvajanje določenih nalog oziroma pristojnosti. In tu se moramo vprašati, kakšno vlogo lahko igra Evropski parlament. Lahko se vključimo v strukturo, v oblikovanje strukture in lahko sodelujemo pri nadzoru sredstev. Vendar želim, bi, eh, želim si, da se. Uh, zagotovi tudi politično uravnoteženost, torej nismo politično neutralni in zato je treba upoštevati posamezne politične eh, skupine. Nočemo, da bi ta inštrument postal eh, nekako preveč okorn, ampak treba je um, spoštovati demokratična načela. Razen tega nočem, da bi z novo ustanovo se eh, oslabilo instrumente, ki že obstajajo, s tem, da bi prejšnji dobili mogoče mogoče manj sredstev, če eh, grejo sredstva iz evropskega proračuna, eh, želim vedeti, ehm, eh, kam, odkot prihajajo iz instrumenta EIDEHR. Eh, ali eh, bodo to dodatna sredstva, odkot ta denar prihaja, še ni bilo rečeno. Na vsak način pa je treba preprečiti, da bi denar otegnili od obstoječih inštrumentov. Nasprotno, treba je celo povečati eh, sredstva za te inštrumente. Potem eh, neposredni upravičenci. Eh, eh, torej, um, govorilo se je o nekih orga, nekaterih organizacijah, ki imajo izkušnje, nevladne organizacije, ampak tudi naše delegacije imajo izkušnje. Vem, da se nevladne organizacije zelo dobro spoznajo situacijo na terenu in to je treba izkoristiti. Gospod Lambsdorff je tudi predvidel nek umestnik za uh, izmenjavo informacij. Torej, kar zadeva. Uh, izvrševanje uporabe sredstev, se moramo vprašati, ali eh, kdo so najpomembnejši partnerji za to, da se posreduje naprej denar. Tudi neprofitne organizacije oziroma eh, organizacije civilne družbe, eh, torej treba je natančno vedeti, koga izbrati. Torej, Torej, sodelovati moramo z nevladnimi organizacijami, z različnimi fundacijami, ampak mislim, da je treba poskrbeti predvsem za to, da, bo denar, eh, eh, da bodo denar res prejeli lokalni akteri, ne glede na to, kdo je posrednik. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, zelena skupina je pripravila veliko predlogov sprememb za to priporočilo in se vam zahvaljujem, da jih je večina bila vključena samo pri enem pa vidimo podvajanje z EIDEHR-jem e, e, in tu bomo še zmeraj zahtevali spremembo. Hvala, da ste, hvala, da ste organizirali to, ta javni posvet, kjer smo dobili več informacij, kljub temu ostajajo nekatera vprašanja odprta. Naprimer, kar zadeva eh, zaključek eh, sveta za zunanje zadeve, rečeno je bilo, da moramo hitro razviti to delo, ampak mislim, da je tudi jasno bilo rečeno, da je treba storiti še več, da bi natančno specificirali, kaj bo delala ta Evropska ustanova za demokracijo in kaj je dodana vrednost. In eh, razumela sem, da naj bi se hitreje odzivala. In gospod Vjalička je tudi rekel, da naj bi imeli uh, več denarja uh, kot pri EIDIHR, ampak problemi se bodo pojavili tudi tu torej inovativno, to lepo zveni, ampak kako rešiti problem, če rečeš, da je inovativno, da velike vsote denarja eh, nameniš posamezniku in ne družbi civilne družbe, eh, organizaciji civilne družbe. Torej probleme, s katerimi se sooča EIDHR, bo imel tudi nov, nova ustanova in tudi eh, odprta družba. Torej, eh, Eh, kritizirati evropsko birokracijo je na mestu, ampak eh, to, eh, na to se tudi odzivamo. Ravno ta teden smo imeli srečanje s številnimi nevladnimi organizacijami in se pogovarjali z njimi o tem, kako to izboljšati. Upam, da bomo k malu našli odgovore na to. Hvala. Gospa kolegica Lohpihler, sedaj pa je na vrsti kolega Angorakis. Eh. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej želim pojasniti, da se odločno izrekam za vzpostavitev te evropske ustanove torej sedaj govorimo še o morebitni eh, ustanovitvi te evropske ustanove. Ne vem, zakaj se tako obotavljamo pri tem. Eh, mi smo se naprimer zauzili, naše gibanje se je borilo proti eh, vojaški oblasti v Grčiji in vem, da kako lahko prispevajo taka gibanja k spremembam. Po naše pa se ne podpira boj eh, ljudstva, temveč agresivna imperialistična eh, politika EU se nadaljuje eh, preko domnevnih financiranj organizacij človekovih pravic. Tudi ZDA so že ustanovili tako fundacijo v času Regena z znanimi rezultati. Če pomislimo na Francijo, konflikt med socialistično stranko in ZDA, ker eh, so bile menda financirane desno ekstremistične organizacije. torej um, delujemo, kot da ne bi videli, kaj se je dogajalo v preteklosti. To se mi ne zdi spremljivo, da, kaj ti mislim, da gre za umešavanje v notranjo politiko. Želim opozoriti na to, da je. Yeah. Eh, se to zrcali tudi v oblikovanju upravnih organov. Vse države članice bi morali zastopane komisija in služba za zunanje politično delovanje. Ukoliko pa je sploh potem še možno zagotoviti avtonomijo od eh, te zunanje politike EU. Ta dodatna ustanova nima nobene dodatne koristi, temveč samo še zaostruje eh, vso zadevo. Hvala gospod Andžičip. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, eh, vidimo, da je to na eni strani pobuda za vzpostavitev te kakega instrumenta, po drugi strani pa slišimo, kot da bi bilo najbolje, če tak instrument ne bi imel nobenih funkcij in nobenih specifičnih ciljev ali če ne bi eh, razvijal nobenih posebnih dejavnosti. Kaj ti s tem se baje posega v notranje zadeve določenih držav? Torej, naloga je, eh, da bo instrument operativen tam, kjer ni delujoče demokracije, kjer eh, se demokracija šele razvija. Ta ustanova naj podpre predvsem eh, civilno družbo, pobude, ki nastajajo od spodaj. Če se s tem strinjamo, je tudi lažje pripraviti zaključke in sklepe v zvezi s tem. Razumem, da so določene bojazni. Ta inštrument mora biti eh, komplementaren in eh, razviti sinergije s tistimi, ki že so. Torej, tako v prvi fazi tega predloga in tudi eh, na osnovi tega, kar predlagate vi, gospod Lambsdorff, jaz ne vidim nobene nevarnosti za naloge EDHR-ja ali za instrument eh, sosedstva. Mislim, da je besedilo, ki ga je pripravil poročevalec, da jasno pravi, da moramo poskrbiti za to, da eh, s tem podpiramo globljo, globoko demokracijo, da pravzaprav delujemo v prvi fazi, tam, kjer se demokracija šele rojiva in da je ta inštrument komplementaren s tem, eh, da eh, s tem dosežemo širok spektr upravičencev. Obenem eh, mora biti korist za prijemnike očitna. Torej, to, kar je povedal gospod eh, Jelička, eh, to je treba upoštevati. On zelo dobro pozna tveganja, ki so s tem povezana. Torej, potrebujemo popolno preglednost na eni strani, po drugi strani pa moramo vedeti, komu smo pomagali. In potem se spet eh, lahko ponovi primer Aleha Balackega. Eh, neposredno po uh, izjavah tu so se začeli njegovi problemi in njegova aretacija. To, kar je povedal tu v parlamentu, je, bila, je bil verjetno neposreden povod za represijo. In to so pripombe, ki jih je po moje treba upoštevati pri vzpostavitvi takšnega instrumenta. Moramo seveda poskrbeti za to, da bo tak instrument eh, lahko hitro eh, reagiral samo potem v občunku biti, ko spet koval. Uh. Hvala. Prva teza, ki se nakazuje v tej razpravi, je naslednja. Čim prej naj bi zaključili te prve ukrepe. Mnogi čakajo na uspeh teh prvih korakov, zato uh, E, obžalujem, da v os, osnutku eh, ni povedano nič o proračunu. Torej, v proračunu, našem proračunu imamo zneske za devet podobnih instrumentov, za EED pa e, še ni predvidena nobena vsota v splošnem proračunu. In to mi je žal. E, dve stvari. Mladina. Torej, eh, prišlo je do tehnoloških sprememb v zadnjih časih, eh, ne samo v Severni Afriki. Vse je širšega značaja. Zato je potrebno delati z mladimi, z generacijo, ki se sooča z posebnimi težavami pri ustanavljanju družine, pri uh, uh, stopanju v javnost in uh, javnem angažiranju tu je treba pomagati. Zelo mi je bilo všeč to, kar je povedal eh, gospod Pötering. Moram reči, da so moje izkušnje s fundacijo Adenauer ti, da so se so zelo jasno povdarili tudi politične vidike in demokracija je seveda tudi nekaj političnega in tudi ustanavljanje sodobnih strank je nekaj, kar moramo podpreti. Eh, Sedaj, eh, sicer ne glede na ideologijo, ampak treba je povedati, da je to največji problem v številnih državah v prehodu. Hvala. Torej predlagam, eh, zato ker smo imeli zelo živahno in intenzivno razpravo, ampak ker imajo tudi dolmači pravico do odmora za kosilo bomo eh, dali možnost Evropski službi za zunanje politično delovanje, da nakratko odgovori na to razpravo in potem bom še jaz povzel današnjo razpravo. Hvala. Želim se opravičiti. Eh, pristojna oseba je na eh, zasedanju Evropskega sveta in ne more biti tu. Želim se zahvaliti Aleksandru Grofu Lamstorfu za oči, odlično poročilo in tudi poročevalcem v Senci, torej v imenu nase, naše službe. Gre za uh, spodbujanje pozitivne analize in eh, odgovora na sedanje predloge. Zelo vesela sem, da se zdi, da, smo, v bistvu, da so naša stališča zelo Eh, podobna in eh, torej ta pobuda kaže, da je nekaj zelo živahnega in to je pokazala tudi današnja razprava in to tudi kaže, da res potrebujemo eh, ta inštrument, kajti so določene brzili, ki jih je treba zapolniti. In to je se je pokazalo v preteklosti, predvsem v Severni Afriki da sem bolj specifična. Torej, delo se bo nadaljevalo, potrebujemo še nadaljne podrobnosti, ustanovljena bo delovna skupina, ne vemo, kako bi to lahko uh, delovalo brez uh, sodelovanja Evropskega parlamenta. Eh, in v tem procesu bomo odgovorili na podrobna vprašanja. Torej, vlogo Evropskega parlamenta ne vidimo samo v tej delovni skupini, temveč tudi v nadzoru nad eh, dejavnostmi ustanove, kar zadeva financiranje, nikoli nismo načrtovali, da bi ta ustanova nekako jemala sredstva iz EIDEHR-ja. To je mm, inštrument, ki se nam vsem zdi pomemben in nočemo uh, nekako uh, Eh, postavljati pod vprašaj njegovega delovanja, ampak kljub temu so določene vrzeli in treba je malo reformir, reformirati tudi ta inštrument in malo potem deliti tudi naloge z EED-jem. Uh, eh, Torej, ne gre za to, da se um, nekako nastaja zmeda med prejemniki upravičenci, temveč, da um, nekako eh, poskrbimo za začetni denar za tiste, ki se organizirajo sami in da ustvarimo tudi boljše okolje za vzpostavljanje pluralizma in demokracijo. In potem, ko bo to zaživelo, bodi si, da so to mladi ljudje, novinari ali aktivisti, ko se to sproži, potem bodo upravičeni do sredstev iz EDHR-ja ali iz drugih inštrumentov. Torej, po naše je zelo jasno, da ni prekrivanja in da eh, je zagotovljena komplementarnost in tudi dodana vrednost. In končno, posvetovanje in sodelovanje z drugimi akterji, nevladnimi organizacijami, političnimi fundacijami. To je bistvenega pomena, kdorkoli ima izkušnje eh, pri eh, nudenju pomoči v tekih, takih prehodnih obdobjih, od vseh teh se moramo učiti. Hvala lepa za ta eh, dober povzetek. Želim se ob koncu zahvaliti sekretarjatu in osebju za to, da so organizirali današnjo sejo in hvala tudi, da še naprej delajo na pripravi te eh, ustanove. Želim ob koncu povedati dve stvari, ki sta pomembni. Torej, eh, rok za vložitev predlogov sprememb je 15. december, naslednji teden torej. In pisne predloge sprememb je treba poslati pred tem datom. Naslednja seja odbora bo v Strasburu eh, ob 6.30. Eh, prisotna bo tudi visoka predstavnica za zunanjo politiko. Hvala, da ste prišli in nasvidenje.